članica Evropske unije, da bi postala del Evrope, zato jim moramo pokazati, do kakšnih nepravilnosti je prišlo na volitve. Najlepša hvala, gospod Zalevski. Naslednji je kolega Sivjet za minuto in pol. Se,